sklepu komisije o svežnju obdobčevanju davka pravnih oseb oziroma davka na dobiček. Prvo pozivam komisarja Moskovičija k besedi eh, kot uvod v nadaljno razpravo. Euh, euh, gospa predsedujoča, dame in gospodje, poslanke in poslanci. Spomnite se, pred nekaj časa sem se tu pred vami zavezal k temu, da bom eh, kmalo pripravil odgovore na vprašanja, ki jih pričakujete v zvezi z eh, izzivom, ki ga predstavljajo davčne utaje. No, in svežen, ki je bil sprejet eh, prejšnji teden, je tudi priložnost za to, da predstavim ta odgovor. No, v vrsti ukrepov, ki smo jih eh, sprejeli lansko leto, eh, smo pokazali tudi, da je možno hitro in odločno ukrepati, ko gre za obvečitev podjetij. Naj povem, da je tudi Evropski parlament pri teh vprašanjih odigral odločilno vlogo. Vaš parlament je zagotovil tudi dragoceno podporo komisiji, ko gre za bolj pravično, transparentno in učinkovito obdavčitev, tako kar zadeva vsebino, kakor tudi kar zadeva politični zagon, ki ga potrebuje ta projekt. Ta projekt namreč ne bi bil tako uspešen brez vaše podpore. Institucije, eh, kot, veste, kot veste, smo si pogosto enotne glede tega, da je potrebno sprejeti konkretne ukrepe za resničen boj proti zlorabam eh, sistema davčne optimizacije in da zagotovimo tudi, kar se da, transparentno obdavčitev. Ukrepi, ki jih predlagajo vaši dokumenti, poročila odbora Econ in Tax, odražajo, so odraženi tudi v številnih ukrepih, ki jih predlagamo v našem svežnju in mislim, da boste prepoznali te vaše predloge in zelo me veseli, da sem danes lahko tu, da predstavim to vsebino. Torej, naš žele po reformi izhaja iz enostavnega in šokantnega dejstva. Določena podjetja namreč danes ne plačujejo svojega pravičnega deleža davkov ali sploh ne plačujejo davkov, kar je nekaj, kar je za številne naše sodržavljane absolutno nespremljivo. Ta strategija, eh, strategija izogibanja davkom, izhaja iz mednarodnega evropskega davčnega sistema, ki ni več prilagojen današnjemu gospodarstvu, torej globalnemu, mobilnemu, kompleksnemu gospodarstvu. V odziv na to stanje pa svežen, ki ga predstavljam, temelji na štirih stebrih. Najprej dejansko in ne teoretično obdavčevanje podjetij. To pomeni kaj? To pomeni preprosto to, da morajo podjetja plačati, podjetja eh, plačati davek tam, kjer ustvarjajo dobiček. Potem eh, tudi jasna kvalitativna pravila glede transparentnosti, eh, obdavčitev, ki je pravična in tankočutna povezava med eh, evropsko razsežnostjo eh, in pa zunanjo razsežnostjo, ki je tudi treba upoštevati. Če se lotim teh stebrov nekoliko podrobneje, najprej dejansko učinkovita obdavčitev. Prejšnji teden sprejeti ukrepi bodo omogočili to dejansko obdavčitev podjetij. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko potrebujemo jasno povezavo med obdavčitvijo in pa krajem ustvarjanja prihodku oziroma dobička. Zato tu računamo na vašo podporo pri dveh inštrumentih, pri direktivi in pri poročilu. Najprej smo pripravili direktivo za boj proti davčnim mortajam. Tu ne bi šel zdaj v podrobnosti, ampak ti predlogi bodo predvsem prispevali k preprečevanju tega, da podjetja prenašajo dobičke v podružnice, kjer je odločitev podjetij nizka. Prav tako bomo uh, obvezali podjetja, da se ne poslužujejo hibridnih subjektov za izogibanje davkov. Prav tako z namenom preprečevanja praks podjetij, ki prenašajo dejavnost iz ene države v druge, tudi tu bomo omogočili pravično obdavčitev. No in kot vidite, je to v skladu tudi s priporočili odboru Ekon in Tax lanskega leta in dejansko bomo tu sledili vašemu predlogu. To direktivo pa dopolnjuje priporočilo za preprečevanje zlorab na področju davčnih, posebnih davčnih dogovorov. Kot veste, nekatera podjetja ustvarjajo eh, popolnoma umetne tvorbe, zato da imajo dostop do pomembnih eh, davčnih ugodnosti pri določenih državah, članicah ali tretjih državah. Naše priporočilo, da to državam članicam priporoča bolj eh, vodotesno zaščito pred eh, takšnim posebnim davčnim dogovorom. To torej je ta prvi stebr, ki je ključnega odločilnega pomena po mojem mnenju in eh, ki bo po mojem mnenju zagotovil davčno transparentnost. V osrčju našega ukrepanja tu je direktiva, to je še druga direktiva, glede poročanja po posameznih državah. To je tudi izraz naše zavezanosti, resnični revoluciji na področju davčne transparentnosti. Ti ukrepi bodo omogočili izmenjavo ključnih informacij glede določenih podjetij med državami davčnimi upravami držav članic. Zakaj gre? Bom natančno povedal. Predlog te direktive namreč uvaja priporočila OECD glede poročanja po posameznih državah. Gre torej za to, da davčne uprave lahko jasno in nadzirajo ne, nezakonite oziroma neustrezna uh, plačila, neustrezne transferje, transferje dobičkov iz ene države v drugo. Uh, To torej je skladno s priporočili OECD, to je le prva faza. Vem, da številni želite, da gremo še korak naprej, kar zadeva transparentnost in da se tudi objavlja to poročilo za vsako državo in za vsako podjetje. In eh, kot veste, tudi jaz eh, to želim, to sem tudi že večkrat dejal, tudi tu v tem zboru in drugod. In eh, že dolgo časa si prizadevam za to, da jasno povem to, kar mislim in da sem podpornik poročanja, javnega poročanja v posameznih državah. No in eh, spomladi bomo tudi naredili korak naprej na tem področju. Kje pa ležijo problemi? Naše službe zdaj preučujejo najboljši pristop, ki bi ga veljalo obrati. Mi smo javno posvetovanje, upravili smo tudi študijo e, učinka, ampak vprašanje je, ali obstaja neko protislavje med to javno dostopnostjo teh podatkov na eni strani in konkurenčnostjo podjetij na drugi. Če ta težava obstaja, potem bo treba še nekaj časa počakati, če ne, pa je treba odločno ukrepati. No in to je tudi rezultat, eh, ki ga bo ponudila ta študija učinka in eh, tega se moramo lotiti zelo pragmatično, ne pa ideološko. Transparentnost in konkurenčnost sta namreč dva cilja, ki ju zasledujemo sočasno. Tretji stebr. Želimo ponovno vzpostaviti zdravo in pravično davčno konkurenco med državami. In tu govorim o tako podjetjih kot o drugih eh, gospodarskih akterjih in, pod, in eh, državami. Med eh, velikimi podjetji, multinacionalkami in MSP-ji so velike razlike v obdočitvah. Če povemo konkretno, multinacionalke imajo vse možnosti za tako imenovano agresivno davčno načrtovanje. Dejstvo je, da imajo te multinacionalke z velikimi pravnimi službami, ki jih imajo, dovolj sredstva, da si to lahko privoščijo. In MSP-ji, ki so tisto jedro produktivnosti v Evropi, pa so na slabšem. Ali z drugimi besedami, prihaja do pomembnih konkurenčnih eh, neravnovesij na račun malih podjetij, ki prevično plačujejo uh, davke. In sicer do 30 odstotkov več davkov plačujejo MSP-ji kot pa multinacionalke. In to je velik razkorak, zato je to nespremljivo in eh, neuzdržno. Ukrepi, ki jih predlaga komisija, so torej ciljno usmerjeni v to vse bolj agresivno davčno načrtovanje na multinacionalk z namenom izogibanja davkom. No in v tem svežnju bomo prav tako poskrbeli za pravično davčno konkurenco med državami članicami. Mm, gre za načelo enotne davčne osnove, nekatere države članice so že sprejeli ukrepe v to smer in so zato tudi že začele zdaj boje proti tem pojavom. Spet druge pa še ne sledijo tem uh, ukrepom. In to je zdaj še posebej nepravično, saj določene ukrepe držav članic, ki so že ukrepile na tem področju, druge države, ki še niso ukrepile, dejansko spodkopavajo in zato menimo, da je nujno, da smo znotraj Evropske unije vsi na enotni ravni. In še četrti stebr, jasna zunanja strategija EU. Tu gre predvsem za globalni odziv na globalni problem. Bodimo iskreni, potrebujemo enoten pristop na evropski ravni eh, v povezavi z tudi internimi ukrepi, ki jih sprejemajo države članice. Naša nova strategija se torej loteva tveganja davčne erozije od zunaj zato bomo bistveno bolje sodelovali z našimi mednarodnimi partnerji, predvsem imam v mislih ne kooperativne partnerje, ki predstavljajo resnično nevarnost za notranji trg. In komisija namerava sodelovati s temi mednarodnimi partnerji, da na ta način spodbujemo eh, dobro davčno eh, upravljanje in vodenje na mednarodni ravni, kar se odvija tudi v kontekstu OECD, ampak tu odločno povem, da bomo vsekakor dvignili ton tudi proti državam, ki ustrajajo v napačno smer. Svežen, ki ga tu predstavljamo, torej predstavlja vrsto močnih ukrepov, doslednih ukrepov in naša evropska strategija, zato predlaga tudi določitev evropskega seznama, evropskega seznama nekooperativnih tretjih držav do sedaj sem si prizadeval za nekakšen eh, seznam, mednarodni seznam, eh, ki bi izpostavljal stopnjo kooperativnosti in tako naprej, katere države izpolnjuje določene kriterije, katere ne, ampak to ni bilo eh, dovolj in obere mi je to vendarle sprožilo razpravo in zadeva se je premaknila naprej. Določene države, ki so se čutile na nek način izpostavljene, so že eh, spremenile svoje ravnanja. No in ta evropski seznam, ki ga predlagam, bi temeljil, kot je predlagal Evropski parlament, na objektivnih pravičnih kriterijih, ki jih določajo države članice in pa tudi na trajnem dialogu s temi državami. Gre torej za dejansko obločitev podjetij, za davčno transparentnost, za pravično davčno konkurenco in eh, za jasno zunanjo strategijo. To torej so ti štirje stebri svežnja za boj proti davčnim goljufijam. Še nekaj bolj tehničnih vidikov, konkretno glede izvajanja. Pogosto je tudi v samih tehničnih zadevah vidikov politike. Najprej izvajanje priporočil OECD. Kakšni parametri so tisti, mm, ki se jih moramo tu držati? Enostavno povedano se moramo izogibati učinkom tako imenovane variabilne geometrije, kajti vse države članice EU niso tudi članice OECD in upoštevati moramo tudi specifiko notranjega trga. Da bi se izognili le delnim ali pa delemo izvajanju ali pa razhajanju v izvajanju uh, ukrepov, moramo mm, v določenih ukrepih storiti celo več, kot zahteva jo tako imenovani ukrepi BEPS. Tudi na podlagi razprav, ki smo jih imeli tu, v tem zboru in tudi v svetu. In ravno zato, ker smo Unija, ker smo tesneje povezani kot eh, je sistem OECD, bomo to storili. Nekateri tu ste se spraševali po konkurenčnosti in eh, gospodarski privlačnosti Unije. Uh, Eh, kot posledice teh ukrepov. Naj jasno povem, pobuda, ki jo danes tu predstavljamo, nikakor ni eh, škodljiva. Eh, Kvečemo nasprotno. Pripričan sem, da sta transparentnost in konkurenčnost nekaj, kar gre iz roka v roki. Potrebujemo jasno evropsko razsežnost, kajti nek razdrobljen mozaik nacionalnih ureditev bi vsekakor škodil naši konkurenčnosti. In vse to bo postavili v sistem, ki bo spodbujal države članice in eh, predvsem podjetja, da igrajo igro po pravilih, ne pa mimo pravil. Nekaj besed še v zaključek. Najprej, kaj čaka komisijo in vas v letu 2016. Kajti ta svežen, kot vidite, je zelo ambiciozen, zelo globalno zastavljen, to je najambicioznejši, najglobalnejši predlog, ki ga je kdajkoli predstavila komisija in ki jo je kdajkoli obrnal vaš zbor. Pa vendar je to šele začetek različnih eh, pobud, ki jih bom predstavil v prihodnjih mesecih. Čaka nas eh, še ena pomembna naloga letos. Leto 2016, kot veste, bo leto, ko bomo tudi oživili skupno konsolidirano osnovo za dobiček. No in to bo podjetjem ponudilo optimiziran okvir za poslovanje. Službe komisije zdaj delajo na predlogu, ki bo seveda etapen po naravi, kajti dejstvo je, da pristop z velikim pokom ni prepričal sveta in pomembno je, da najdemo pravo mero možnega in zaželjenega. Dejstvo je, da tu potrebujemo tudi soglasje držav članic, veste, kako poteka odločenje v svetu. Nekaterim eh, to morda ni najbolj pogodu, ampak vendarle institucije so takšne, kot so in ta pravila moramo spoštovati. Torej, napredujemo po korakih in eh, komisija je vsekor zavezana boju proti goljufijam in davčnim utajam. In kot sem že dejal, in tu ponavljamo odločno, da se moramo boriti proti tej obliki gospodarske neočinkovitosti, ki ima zelo negativne socialne družbene posledice. Dejstvo je, da morajo številni davkoplačevalci neupravičeno nositi breme teh razlik. In veliko sredstev izgubimo, sredstev za rast, za socialno varnost, za eh, bolnišnice, za javni transport, za gospodarstvo nasploh. In eh, dejstvo je, da moramo unesti več pravičnosti in transparentnosti v mednarodno in tudi v našo evropsko fiskalno politiko in ukrepi, eh, ki sem jih danes predstavil, so že pomemben korak v to smer. Naj spomnim še enkrat, direktive o avtomatični izmenjavi podatkov o posebnih davčnih ureditvah je tudi pomemben korak v to smer. Svežen, ki ga sprejemamo, je tudi pomemben korak, dodaten korak v to smer, ki je sicer zahtevna, ampak nujna in iskreno želim, da parlament in komisija še naprej v prihodnjih mesecih nadaljujeta s sodelovanjem, da bomo na ta način imeli pravičnejšo ureditev mednarodnih eh, obdavčitev in da bo to končno postala tudi realnost. Najlepše hvala, gospod komisar, da, komisar. Sedaj odpiram razpravo in kot prvi gospod Lemasur. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Pozdravljam vsebino in časovnico tega svežnja, ki ste ga ravno kar predstavili. Ta namreč v veliki meri odraža tudi priporočila našega parlamenta z lanskega leta. Hvala tudi za odlično sodelovanje med našimi institucijami in obžalujem prisotnost nizozemskega predsedstva, ki bi nam lahko povedalo kaj o tem, kar nameravajo storiti na tem področju v prihodnjih šestih mesecih. Parlament bo v tem obdobju seveda igral pomembno vlogo, saj bomo razpravo razširili na vse nacionalne parlamente, na parlamente 28 terice v Evropski uniji in tudi širše v parlamente vseh držav, ki jih OECD pridružil k tej razpravi in sicer eh, meseca maja se bo to delo nadaljevalo. Treba je razumeti, da pod pritiskom javnega mnenja po škandalu LuxLeaks, mm, pritisku, ki ga izvajamo tudi mi, vendarle moramo narediti korak naprej. Primer Google je res komičen primer. Dolga leta so si naše države tajno konkurirale, glede tega, kdo bo najbolj radodaren do takšnih multinacionalk. Zdaj pa bomo nekako tekmovali, kdo bo največ denarja pobral multinacionalkam, kdo jih bo najbolj obdavčil. No in tu smo pri drugem vidiku vašega predloga, gospod komisar, namreč harmonizacija eh, davčne osnove v Evropski uniji. Kar zadeva objavljanje poročil za posamezne države, dejstvo je, da so nekatere multinacionalke odločile, da bodo same objavile svoje podatke in eh, tu vidijo jasne komercialne argumente in druge manj bodo sledile in eh, zato je pomembno, da to predlagamo že kar takoj, namesto da čakamo za to, da se bo to samo od sebe zgodilo. Lep pozdrav vsem in sedaj eh, v imenu skupine socialistov in demokratov, kolega Ferreira za dve, kolegica Ferreira za dve minuti. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Naj eh, začnem s čestitkami komisiji, da je održala obljubo in predstavila ambiciozen načrt svežnja in da gre po tisti poti, ki vodi v zgodovinske spremembe eh, pri eh, obravnavanju neposrednih davkov v Evropi. Komisija je dejansko odigrala vodilno ulogo, in se odzvala na javne pomisleke, eh, ki smo jih obravnavali tudi v Evropskem parlamentu. Ne želimo, da bi zaradi obdavčitve podjetij prišlo do velike nepravičnosti na skupnem trgu, kjer je ta še posebej pomembna in kjer imamo velike pritiske na državne proračune. Tudi komisiji bi rada čestitala zaradi tega, ker se je odzvala pozvala na eh, pobudo OECD. Evropska unija eh, mora nehati samo slediti OECD-ju, ampak postati vodilna v boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Torej moramo narediti korak naprej. Osnova je eh, postavljena v priporočilih odbora takse in komisija je to sprejela. Obstajajo pa še odprta tista vprašanja, kaj je to davčna oaza, kako jo definiramo, potrebujemo uh, dodatna uh, priporočila. Trenutno ni možno to zahtevati in naj še nekaj dodam. Evropski parlament pričakuje, od Evropskega sveta, da eh, te eh, spremembe začne vključevati v svoj način razmišljanja. To smo jasno zapisali v poročilu in eh, moramo vedno bolj se zauzemati za javnost poročanja po posameznih državah. To je v interesu skupnega trga. Res je bizarno, da trenutno davčnega pred, dav, nizozemskega predsedstva ni med nami, eh, nobenega predstavnika tega predsedstva ni. Eh, prevzeti je treba odgovornost, vsi to moramo narediti, da, to, da dosežemo okrepljeno sodelovanje na davčnem področju v Evropski uniji. Upam, da bo naslednjič predsedstvo prisotno. Najlepše hvala za uh, minuto in 30. Lunes, oprostite, uh, sedaj uh, je razlaga za strani držav članic in postopek modrega kartona bomo začeli takoj, ko pridejo na vrsto vse eh, poslanske skupine. Gospod Lunes. Najlepše hvala za besedo. Odkrit moram biti. Mislim, da je eh, sporočilo eh, komisije vse prej kot dobro. Vedno govorimo o več davkih, nikoli pa o manj davkih in bolj učinkovitih podjetij. Pod podjetja so mozne krave, ki ustvarjajo delovna mesta in ki eh, seveda morajo plačevati davke. Multinacionalke pa ne smejo biti nobena izjema. Eh, potrebujemo sodelovanje med davčnimi upravami v Evropski uniji, pa tudi potrebno pozornost, eh, ki mora temeljiti na treh stebrih. Eh, mala in srednja podjetja morajo biti konkurenčna, to jim moramo omogočiti in ne smemo dovoliti davčne konkurenčnosti med državami članicami. Drugič, ne smemo pozabiti na mednarodno razsežnost. Komisija pripravlja uh, večji poudarek eh, na zakonodaji, več kot je potrebno. Na ta način se bomo ustrelili v koleno. In uh, komisija zahteva uh, um, manj obdavčitve um, eh, malih in srednjih podjetij, to je v njihovem besedilu. Uh, moramo uh, zagotoviti čim manj uh, birokratskih obveznosti in sodelovanja. V imenu skupine uh, ALDE za dve minuti uh, poslanec Teurer. Hvala lepa, gospod komisar, kolegi in kolegice. Predlog Evropske komisije za dve direktivi je pomemben uh, mejnik pri vzpostavljanju pravične davčne konkurence v Evropi. In to je bila tudi glavna ugotovitev odbora takse, to smo zapisali v poročilo, ki je bilo z veliko večino sprejeto tukaj v Evropskem parlamentu. Zato hvala lepa gospod Moskoviči. Eh, za vaš predlog, da bi smernice OECD-a napravili za zavezujoče. Z vidika skupine ALDE je odločilnega pomena, da 28 različnih nacionalnih zakonodaj ne ustvarja um, verzeli, ki jih potem lahko izkoristijo multinacionalke za to, da znižajo sva davčna bremena na ničlo. Uh, Sunday Times poroča o tem, da je v letu 2014 šest največjih britanskih podjetij ni plačevalo davkov v Veliki Britaniji, čeprav so po svetu imeli na 30 milijard evrov dobička. Jasno kaže na vse pomankljivosti sedanega sistema. Jasno je tudi, da uh, majhna in srednja velika podjetja ne morejo skoristiti takšnih davčnih vrzeli, zato so v slabšem položaju. Uh, Um, v višini 20 do 25 odstotkov. Z vedika socialnega tržnega gospodarstva je nujno, da imamo na evropski ravni takšno okvirno uh, tržno zakonodajo, ki bo zagotovila pravično konkurenčnost. Ob obisku v Švici smo videli, kako je lahko zajamčena ta konferenca. Avtomatska izmenjava informacij je ena stvar, um, skupna osnova za obdavčevanje podjetij je pa drugi dejavnik. To v tem predlogu pogrešamo, zato vas sprašujem, kdaj lahko računamo na ta predlog. In uh, tudi iz ZDA sedaj prihaja določen pritisk ZDA um, ugotavlja, da so njihova podjetja v slabšem konkurenčnem uh, položaju. Um, kako bomo dosegli, da bi skupaj z ZDA sprejeli globalni okvir, ki bi preprečil agresivno davčno načrtovanje? Hvala lepa, uh, gospod Demazi, v imenu skupini GUE. Hvala lepa, gospod uh, Moskoviči. Uh, Kandidat Bernie Sanders je dosegel odličen rezultat eh, na primarnih volitvah, primarnih volitvah v Iovi. Eh, in uh, njega jezi, da so ljudje revni, medtem ko podjetja, kot je recimo Google, ne plačuje davke. To vedno bolj jezi tudi ljudi v Evropski uniji, samo Junkareva komisija počne vse tako, kot da se nič ni zgodilo. To je že tretji srežen, ampak nič se ni spremenilo. Z vašim predlogom lahko podjetja še vedno 30 odstotkov svojega dobička prestavijo v države z nižjim eh, obdavčevanjem. Eh, to eh, OECD ravno še dopusta. Dopušča. Tudi pri davčnih oazah um, niste učinkoviti. Uh, Um, recimo na Irskem so davčni sistemi še vedno preniski, pri OECD, mm, OECD pri tem uh, zahteva vsaj deset odstotno mejo, tako da multinacionalke še vedno tukaj plačujejo manj uh, denarja. Še naprej se pretvarjamo, kot da ni davčnih oas v Evropski uniji, nimamo črnih seznamov, zato Evropska unija ne more prevzeti vodilne uloge pri boju proti agresivnemu davčnemu načrtovanju. Eh, resno takšne strah, strahopetljivosti si več ne bi smeli privoščiti. Trenta. Kolegica želi za skupino eh, zelenih, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, predlogi, ki jih eh, tu podajate, predstavljajo dodaten korak v smeri preprečevanja davčnih goljofij in eh, iz ogibanj velikih multinacionalk v Evropi. Omenjam tudi možnost eh, izstopnega davka, ki bo vsaj enkrat obdavčil odhod podjetja. Ampak vendarle so predlogi nepopolni, saj ne bodo preprečili tistih eh, najbolj ciničnih davčnih praks. In parlament bo, upam, da stori vse, kar eh, lahko, da okrepi te predloge. Ne želim nečesar tu minimalizirati, ampak dejstvo je, da če se ne bodo stvari začeli odvijati hitreje, bo odgovornost v prvi vrsti na ravni držav članic, ki še naprej vodijo destruktivno davčno konkurenco. Tri odstotke obdavčitve na deset let, kar, so, kar je britanski minister Osborne ponudil Google, le prispeva k tej dinamiki, ki onemogoča duh sodelovanja v Evropi. Torej, gospod Moskoviči, zdaj je pomembno, da evropski parlamenti in civilne družbe začnejo vršiti pritisk na vlade, da bo v prihodnih mesecih načrt boja proti posebnim davčnim ureditvam uspešno zaživel in da se bodo pravila spoštovala v vseh državah 28. Terice. In zato morate končno podati jasno podporo javni naravi poročanja po posameznih državah. Boj proti davčnim nepravičnostim se ne bo končal v hodnikih ministrstva za finance, kajti dejstvo je, da je postalo pravilo, da so ministri lobisti za interese največjih skupin in podjetij. Gospod Eker, minuta in 30, izvolite obstaja razlog zakaj je treba davčne stopnje določati v državah in ne v evropski uniji v našem kontinentu ima vsaka država svoje prednosti francozi imajo svoje vino nemci industrijo španci turizem in eh, to ni kar tako vse te kulture potrebujejo razmisliti o svojih um, davčnih sistemih na osnovi teh prednosti uh, Eh, gre za eh, sistem, ki jih Evropska unija ne sme eh, harmonizirati. Konkurenčnost, davčna konkurenčnost med državami članicami pomeni tudi boljše javne storitve. V tem skupnem trgu se je Google odločil za najnižjo davčno stopnjo, ki jo je našel. V Evropski uniji preganjamo eh, drž, podjetja, ki eh, pl pošteno plačujejo davke in zato zapirajo delovna mesta. Na tisoče jih je. Poglejte, kaj se je zgodilo z DDV-jem. Po evropski zakonodaji mora komisija dati državam članicam dovoljenje, da znižajo DDV, ni pa omejitev, ko gre za zvišanje DDV-ja. Pa poglejte zeleni del ali dogovor očitno je to dobrodošla eh, politika eh, za to, da eh, se plačujejo višji davki. Kaj dela Evropska unija? Green Deal je dala na Evropski sodišče in sedaj je, ga nimamo več. Tak način obdavčitve uničuje delovna mesta in inovativnost. Eh, davek na dobiček v Evropski uniji gotovo ni zaščiten na ravni Evropske unije in eh, kmalo bo, do, bo še marsikdo ostal brez dela. Eh, najlepše hvala, gospa Kapel, za dve minute. Izvolite. Hvala lepa. Koncern Google je z eh, davčnim, eh, je z eh, kapitalom 550 milijard evrov danes eno izmed najbogatejših podjetij na svetu. Je pa obdolženo, da so utajili 270 milijonov davkov v Italiji. In v primerjavi z britansko vlado 170 milijonov evrov je moral tam Google na, um, dodatno plačati. Uh, Google izkorišča davčne vrzeli v posameznih državah članicah in skozi afero Lux je to stopilo v javno zavest. V eh, skladu za študijo odbora takse Evropske uniji, uh, Evropska unija vsak dan, uh, vsako leto izgubi 90 milijard evrov zaradi nepravičnih davčnih praks. Uh, Tega si Evropska unija in države članice več ne morejo privoščiti. Zato se moramo upreti agresivnemu davčnemu načrtovanju, treba se je zauzeti za pravično davčno konkurenco. Predlagani koncept komisije eh, na podlagi davčnega eh, pravičnega obdavčevanja temelji na treh stebrih. Pravično obdavčevanje v Evropski uniji, Um, parlament je tukaj že bil zelo dejaven z eh, prvim poročilom odbora takse, potem imamo tudi direktivo za boj proti izogibanju plačevanja davkov. Eh, podjetja morajo biti obdavčena tam, kjer eh, imajo sedež. Potem tudi poročilo Ferber o avtomatski izmenjavi informacij, imeli pa bomo tudi direktivo o sodelovanju pristojnih oblasti, to je pomemben korak, pomembno pa je tudi Poročanje od, po državah eh, razveseljujoče pa je tudi to, da so države članice v sedmih mesecih že, eh, oziroma bi naj začele izvajati to avtomatsko izmenjavo informacij. Potem še eh, izvajanje enakovrednih konkurenčnih pogojih. Majhne se velika podjetja plačuje sedaj več davkov kot pa velike multinacionalke, prav tako je treba poskrbeti za zonalno strategijo, odpraviti je treba davčne oaze, samo na ta način bo možno uh, pravično, davč, pravično davčna politika, to bo v interesu držav članic, pa tudi majhne srednje velikih podjetij. Hvala lepa. Nepovezani za eno minuto, eh, kolega Epitidejos. Eh, Hvala lepa. Če želimo pravično davčno konkurenčno, da treba pravilno razporediti davčna bremena med podjetji. Živimo v času globalizacije, tehnični razvoj neposredno vpliva tudi na gospodarsko okolje. Multinacionalke imajo možnost um, se izogniti davčnim omejitvam posameznih eh, držav, lahko imajo vedno večji dobiček in se lahko izogibajo plačevanju davkov. Tukaj ne potrebujemo evropskega davčnega sistema. To bi pomenilo, da ne bi upoštevali posameznih značilnosti eh, posameznih držav. Samo na nacionalni ravni lahko poskrbimo za pravično davčno politiko, ki bo upoštevala in ščitila tudi interese majhnih in srednje velikih podjetij. Oni so hrbtenica naših gospodarstev, nacionalnih in evropskega. Poskrbeti je treba za to, da ljudje več ne bodo izgubljali delovnih mest, kako se je to v zadnjih letih dogajalo v moji državi, v Grčiji. Eh, prav tako bomo lahko imeli razumno socialno in gospodarsko politiko eh, in na ta način bomo lahko poskrbeli tudi za pravično obdavčevanje. Za dve minute, kolega Zalba Videgan. Komisarjo. Gospod komisar, svežen, ki ga je komisija predstavila prejšnji teden, bo prav gotovo prispeval k boju proti agresivnemu davčnemu načrtovanju nekaterih multinacionalk, ki je tako zelo škodilo majhnim srednjim velikim podjetjem. To je dober začetek. Evropska unija vsako leto izgublja milijarde zaradi uh, um, davčnega izogibanja nekaterih podjetij. To je denar, ki bi ga lahko uporabili za javne storitve, izobraževanja, zdravstva ali pa za ustvarjanje uh, zaposlovanja. Ne smemo pozabiti na to, da so tista podjetja, ki spoštujejo davčna pravila, tudi majhna in srednja velika podjetja, tista, ki morajo na koncu plačevati več zaradi krivde nekaterih multinacional, ki iščejo vsako možnost za izogibanje plačevanju davkov. davkov. Eh, odbor takse si je prizadeval za to, da bi obelodanili vse te nepravične prakse, ki so se dogajale v zadnjih letih. Treba je poskrbeti za izmenjavo informacij med državami članicami, kajti prednostnega pomena je tukaj predvsem preglednost. Zagotoviti moramo, da se ne bodo ponovile napake iz preteklosti. Treba je napredovati na poti do fiskalne unije, eh, tako da bomo imeli lahko resnično fiskalno politiko in da bodo tako multinacionalke, kakor tudi MSP spoštovali ista pravila igre. Kot sem že povedal, svežen, ki je bil predstavljen prejšnji teden, predstavlja dober začetek. Eh, komisar mora sedaj poskrbeti za to, da bo ta svežen izvajan, za to, da bo kmalo postal realnost. Našo podporo imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod komisar. Hvala lepa za dve minute, kolega Sajem Siman. Hvala lepa. No, zelo zanimivo je danes zjutraj poslušati eh, komisarja Moskovičija. Eh, po eni strani imamo tiste, ki pravijo, da so podjetja mlečne krave, da eh, jim je treba naložiti manj davkov. No, um, ampak multinacionalke že, takoj, že tako plačujejo premalo davkov. Kako bi naj plačevali še manj? Uh, in potem eh, tudi slišimo, eh, češ, da komisija dela tako kot eh, prej. Ampak to ni res. S tem pravzaprav zanikamo delo, ki smo ga v zadnjih mesecih opravili v Evropskem parlamentu. Um, veliko dobrih predlogov smo dobili v zadnjih mesecih in letih. Tukaj moramo stopiti skupaj s komisijo. Uh, zagotoviti je treba, da bodo uh, podjetja plačevala pravične davke. Dobro, lahko obstaja razlika med posameznimi državami, ampak osnovno načelo je, da je davke pač treba plačati. Če to želimo, potem si moramo v miru ogledati predloge komisije. Potem lahko pozovemo komisijo k temu najbolj ambiciozna eh, naj poda bolj ambiciozne predloge, torej ne samo javno poročanje o tem, koliko uh, um, davkov, ki je plačuje posamezno podjetje. Um, vsem uh, velikim podjetjem z letnim uh, proračunom, z, z letnim prometom 40 um, milijard evrov, vsa ta podjetja morajo biti uh, zavezana načelu poročanja. Torej, ključna beseda je tukaj preglednost poročilo po posameznih državah ne bo poskrbelo za potrebno preglednost, komisija tako ne bo mogla spoštovati svoje naloge varuha pogodb. Mi želimo, da komisija upravlja to nalogo, Evropski parlament vam bo pri tem prav gotovo podprl. Honorevole, honorevole Simon. Kolega Simon, za vas je Vprašanje pripravlja kolega Kristopolo, ali ga sprejmete? Da, izvolite. Voti. Nihče ne dvomi v to, da je treba končati z prakso davčne utaje strani velikih podjetij. Vsa podjetja bi morala pravično uh, plačevati davke. Seveda pa ne moremo imeti enake davčne osnove povsod. Eh, če bi uvedli CCCTB, potem bi zaradi tega verjetno uspeli eh, imeti več eh, davčnih dohodkov. Če se bodo podjetja še naprej posluževala nepravičnih praks obdavčevanja, pa bo. Eh, nepravičnih davčnih praks, pa bo to škodilo predvsem mahnim srednjim velikim podjetjem. Podjetja morajo ostati pri nas, lahko imajo tudi niže davčne stopnje, ampak to mora ostati pregledno. Jasno je treba povedati, da ne bo poenotenja, še naprej je treba zagotoviti tudi davčno konkurenčnost. Naj vas spomnim na to, da lahko vprašanja postavite samo za 30 sekund. Eh, morda ste opazili, da ne govorimo o CCCTB-ju, ampak da govorimo o poenotenju osnove za obdavčevanje podjetij. Eh, vedeti moramo na osnovi, kakšnih zneskov se plačujejo davki. Če bodo podjetja imela še Eh, naprej možnost, da to osnova izračunajo za tako nizko, da jim praktično več ni potrebno plačevati davkov, potem ne bomo od tega imeli nobene koristi. Potrebujemo preglednost, vedeti moramo, kakšna je davčna osnova. Samo potem bo razprava o uh, davčnih stopnjah smiselna. Predvsem pa je treba zagotoviti, da bodo podjetja sploh plačevala davke. Simone. Uh, komisar moscovici previdno lahko pozdravim vaše predloge da bi imeli sedaj nova pravila kar se tiče svežnja obdavčenja dohodkov pravnih oseb kar se di prijavljanja prodaj in premoženja davčnim organom. To je potrebno za izogibanje plačila davkov. Združeno kraljestvo ima preglednost na področju davkov in to je v srču agende G8. To je bila ena od držav, Združeno kraljestvo, ki je uspodbudilo tudi projekt, ki ga sedaj izvajamo, kar se tiče dobička. Res je. Komisija pravi, da države članice se tega ne morejo lotiti same. To je res, vendar pa upam, da veste, komisar, da se tudi EU sama tega ne more lotiti. Tega se je potrebno lotiti na evropski, prej kot na, na globalni, prej kot na evropski ravni. Bojim se, da bodo tisti pri komisiji in v parlamentu, ki se jim zdi ta težava samo še en izgovor za več Evrope, to izkoristili. Ne podpiram CCCTB. To je umešavanje v pravice držav članic, da naj odločajo, ki naj odločajo same o svoji davčni politiki. Zagotoviti bomo, da države članice spoštujejo svoje obveze, temveč da so tudi konkurenčne na globalnem trgu. Zagotoviti moramo, da bodo multikorporacije plačevale svoj pošten delež davkov. Najboljši način, da to zagotovimo, pa je, da so davčne stopnje nizke in preproste. Hvala lepa. Fox, c'è una domanda. Hvala lepa, gospod Fox. Gospod Etheridge bi vam zastavil vprašanje. Dovolite? Da, prosim. Thank you and good morning, Mr. Hvala lepa, dobro jutro, gospod Fox. Zanimivo je bilo slišati, ko ste govorili o konkurenci, podjetjih in tako dalje in ko ste govorili o evropski CCTB, boste to, bo to za vas osebno tudi tista rdeča linija, kjer boste rekli ne. In če se bo nadaljeval ta premik k temu, in če bi na referendumu morali glasovati tudi o tem, kako bi glasovali. Uh, well, Hvala lepa. Vesel sem da je davčna politika še vedno v ekskluzivni pristojnosti držav članic in da imajo države članice še vedno veto. In mislim, da bo vsaka konservativna vlada dala veto na CCCTB. Zato mislim, da se to ne bo uveljavilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fox. Sedaj pa van Nürnhausen, minuta, prosim. Um- Hvala lepa, gospod predsedojoči. To je svežen za boj proti izogibanju plačila davkov in cilj je seveda dober, kajti vsak mora plačevati svoj pošten delež davkov, državljani, podjetja, pa tudi multinacionalke. Tudi te ne smejo temu uiti. Potrebno bo doseči kar nekaj ciljev, vendar pa nismo še naredili vsega. Potrebno je to doseči na običajen način. In ne zdi se mi dobro, da ni bilo presoje vplivov. Prav tako mi ni všeč, da ni mednarodni kontekst popolnoma jasen, kako bi naj ostali konkurenčni. Prav tako pa imamo še nekaj točk, kar se tiče opredelitev. Naprimer, ta predpis proti zlorabam. To bi lahko vodilo tudi do različnih interpretacij In to bi lahko potem vodilo do primerov pred Evropskim sodiščem in spet bi delo upravljali pravniki, tega pa si ne želimo. Te predloge si bomo natančno ogledali in če bo potrebno tudi izboljšali. Hvala lepa. Onorevole, onorevole, c'è una domanda per lei. Hvala lepa. Vprašanje za vas, gospa Van Neuvenhausen. Gospa Grapini, prosim. Oh. Mulțumesc, domnule președinte, stimată colegă. Hvala lepa gospod predsedujoči, spoštovana kolegica. Govorili ste o presoji vplivov, ki bi bila potrebna. Kar se tiče trditve gospoda komisarja, da je pritisk na MSP je trikrat večji v primerjavi z večjimi podjetji, mar ne menite, da bi svežen o majhnih podjetjih lahko bil, bil rešitev tudi za MSP-je, Voorzitter, dat kan ik op dit moment eh, niet beoordelen. Hvala lepa, predsedujoči. O tem ne morem soditi, vendar pa je seveda škoda. Saj imamo agendo za boljšo pripravo zakonodaje podpredsednika Timmermansa in to bi najveljalo tudi za MSP-je. Potem bi lahko vse skupaj tudi bolje ocenili. Potem bi lahko mi, kot poslanci, z lastno presojo vplivov tudi vplivali na to. To je zamojena priložnost. Hvala lepa. Ja. Minuta in pol. Gospa Matijas, prosim. Dobrigada, snjo... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kljub dobrim namenom, kljub dobri volji, je predlog komisije še vedno strel v prazno. Škandali kot LuxLeaks so pokazali, na veliko nepravičnost evropskega projekta, kar se tiče izogibanja davkov. Lahko rečemo, da izgubljamo vsako leto milijarde evrov, potem pa to manjka v zdravstvenem sistemu, na področju izobraževanja in tako dalje. Vse skupaj je povezano z brutalno davčno obremenitvijo za tiste, ki delajo in tudi z obremenitvijo MSP-jev. Nič nimam proti specifičnim priporočilom za države in tudi skazanem Eh, glede kazanja s prstom na države, če je to pravično. Želimo si več preglednosti, vendar pa gospod komisar, kdaj pa bomo začeli s prejemanjem konkretnih ukrepov za to, da bi se borili proti zlorabam multinacionalk? Kdaj se bomo tega resno lotili? In kdaj se bomo lotili tudi opredelitve sedeža podjetij? in potem tudi žvižgači so pomembni. Tako lahko potem zajamčimo tudi zaupanje evropskih državljanov. Zaupanje v evropski projekt je pomembno in zato potrebujemo veliko več. Potrebno je pokazati, da so ljudje več vredni kot podjetja multinacionalke, ki sistematično izkoriščajo svoj položaj. Hvala lepa. Gospa Skotka, to minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Svežen komisije kaže pristno voljo, da bi se zoprstavili multinacionalkam, ki imajo odoben položaj napram vladam in skoriščajo svoj položaj. Sedaj, ko imamo eno pravilo za multinacionalke in drugo za državljane, to se mora končati. George Osborne se tudi želi boriti proti uh, davkom, vendar pa mislim, da se ne bo zgodilo nič radikalnega. V Londonu že želite ostvariti v Bruslu, pa počnejo vse, uh, kar je v njegovi moči, da ta zakonodaja ne bi bila uveljavljena. Zato sem bila vesela, ker je želel, da poročamo po državah članicah o dobičkih in o dobičkih od eh, davkov. Vendar pa morda bo potrebno pomisliti tudi o tem, kako so eh, glasovali v njegovih vrstah, ko so zavrnili enega od predlogov sprememb na to temo. V Združenem kraljestvu imamo veliko državljanov, ki nosijo nepošteno breme davčne zakonodaje. In veliko je davčne retorike, zgodi pa se malo. Siti smo tega, da politiki govorijo, ko eh, prije do škandala in želijo kaj spremeniti, potem pa se ne zgodi nič. Kot zeleni smo odločeni, da bomo končali z ozgibanjem plačevala davko multinacional. In kot poročevalka v senci, na temu poročanju držav članic, bom zelo pazljiva, kako se bo našo ozborno svetu. Takrat bomo preverili potem njegove besede v dejanjih. In Britanci mu ne bomo odpustili, če bo še naprej ščitil podjetja in njegove besede še vedno ne bodo pomenile nič. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Cani, minuta in pol, prosim. E, Hvala lepa. Hvala lepa za ta predlog. Mislim, da bi bilo ustrezno, če bi rekli, da je bilo spet veliko hrupa za nič nismo uporabili pravih sredstev. Potrebujemo več poguma. Vemo, kje poteka boj s svetom in kaj moramo storiti za dosego rezultata. Vemo tudi, kakšno je mnenje držav članic, čeprav včasih govorijo popolnoma drugače. Škoda, da ni nizozemskega predsedstva, verjetno ravno pripravljajo dodatne davčne ugodnosti. To se počne že leta, to so skupaj počeli z Belgijo, Irsko in Luksemburgom, seveda na čelu s predsednikom Junkerjem. To je sramotno. Nimamo skupne volje na evropski ravni in komisija, to ste zamovčali. Velika podjetja imajo prednost, mala podjetja pa morajo potem plačevati za to. V vašem predlogu tudi ni poročanja po državah članicah, ki bi bilo javno. To si želijo evropski državljani in to je edina možnost biti učinkovit. Preglednost je ključna za rešitev teh težav. Samo tako bo jasno, kako dejansko delujejo multinacionalke v državah članicah. Pravijo, da so pripravljene sodelovati, potem pa enostavno tega ne počnejo. Skrivajo dokumente in tako dalje, in o tem smo se veliko krat pogovarjali tudi v odboru. Hvala lepa. Gospod Mono, minuta. Gospod komisar, Evropska komisija je prejšnji teden predstavila dve besedili za to, da bi se borila proti davč, agresivnemu davčnemu načrtovanju. Francija eh, podpira eh, te eh, predloge glede poročanja po državah smo za izmenjavo podatkov, ampak ne na takšni eh, ravni podjetij. OECD predlaga eh, 30 odstotkov, 10 odstotkov bi bilo eh, bolj spremljivo. Nekatere, nekatera podjetja oziroma nekatere države eh, imajo dogovore eh, o reševanju teh težav. Gospod Moskvisi, bili ste finančni minister, upam, da vaši prijatelji iz francoske vlade eh, dobijo eh, ustrezne rezultate za zaščitijo davkoplačevalski denar. Hvala lepa, gospod Nidermajer, minuto in pol. Eh, Spoštovane kolegice in kolegi, težave, ki smo jih videli v Lux Lixu, ne bodo kar tako izginile same po sebi. Potrebno se je odzvati. Poštena davčna zakonodaja se tudi ne bo pojavila kar samo po sebi, ki bo zaščitila tiste, ki so pošteni. Jasno je, da potrebujemo več usklajevanja, sodelovanja in potrebno se je dogovoriti o zajemnih pravilih delovanja. In tem primerujemo rešitve po državah. Zato torej pozdravljam predlog komisije, to je tudi v projektu BEPSOJ CD, to je tudi predlogo komisije in tudi predlogo parlamenta. Predlagate nekaj ključnih priporočil in imate mojo podporo. Upam, da boste kmalo dobili tudi podporo finančnih ministrov v svetu. Vendar pa to je zgolj začetek. Potrebno je izvajati vse ukrepe BEPS. Boriti se je potrebno za izvajanje ne samo v EU, temveč tudi globalno. In drugič, imamo seznam specifičnih priporočil EU, kar se tiče kodeksa ravnanja, naprimer. In večja preglednost, ne na zadnje, pa je tudi projekt CCCTB zelo pomemben. Tukaj ne gre samo za izboljševanje možnosti za pobiranje davkov, temveč tudi za ustvarjanje boljšega okolja za podjetja, ki delujejo v Evropi. Mislim, da lahko računate na večino poslancev Evropskega parlamenta in upam, da nam bo uspelo in bomo davčni sistem v Evropi naredili boljši. Hvala. Hvala lepa. Gospod Baje, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Po škandalu LuxLeaks je nastal posebni odbor Evropskega parlamenta. Predstavili ste več svežnjo za to, da bi naredili eh, konec eh, davčnim utajam in izogibanju davkom urediti želite evropski prostor, zato da bi imeli eh, bolj poštene davke, bolj solidarne davke. To je prava usmeritev in to je treba izpostaviti. Podpirati vas moramo eh, na tej poti. Sledite eh, določenim predlogom našega posebnega odbora, ampak ne vedno. Prosili smo za avtomatsko izmenjavo podatkov med državami članicami. In uh, tukaj niste upoštevali vseh naših predlogov. To, uh, to je resnično škoda, ste pa dejali, da boste na tem še delali in uh, to me veseli. Ta svežen uh, ne gre vedno v pravo smer, smer kar se tiče uh, izogibanja davkom in agresivnega davčnega načrtovanja. Glede avtomatske uh, izmenjave podatkov pri uh, poročanju o uh, podržavah. Uh, Eh, bi bilo, sprejeti, bi bilo treba sprejeti dodatne eh, ukrepe. Potrebujemo eh, jasno določitev tistih con, kjer nastaja dobiček. Ne smemo imeti takšnih, takšnih davčnih oas kot sedaj. Nekatere multinacionalke, naprimer Google, to dobro izkoriščajo. To seveda posega tudi v socialni model naše družbe vsi moramo pridobiti z davki, eh, eh, to je pomembno za izobraževanje, zdravje in tako naprej. Vaš sveže noče eh, harmonizirati davke v Evropski uniji. To je seveda zelo zahtevno delo, ampak vseeno potrebujemo bolj poštene davčne sisteme. Upam, da vam bo parlament sledil na tej vaši poti, upam, da bomo šli še dlje. Hvala. Grazie, onorevo... Hvala lepa. Gospod Luke, ki pa ga ni. In ker ga ni, dobi besedo gospod Harkin, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Pozdravljam ta svežen, veliko multinacional, ki skorišča vrzeli in neusklajenost med nacionalno zakonodajo in zaradi tega potem plačuje zelo malo davkov. In to ni povezano z dobički, ki jih imajo nagmani ravni znaša izgubljene davko med 100 do 240 milijard evrov, na evropski ravni pa 50 do 70 milijard evrov. To so velikanska sredstva. In kot ste dejali, komisar, ne more biti enakosti, dokaj se ta režim nadaljuje. BEPS OECD ni dovolj. Zato je izziv za EU, da smo gonilna sila na globalni ravni pri tem istočasno pa ne smemo nazadovati, kar se naše konkurenčnosti tiče. Naš odgovor mora biti sorazmeren in učinkovit. In končno, ne gre samo za svet, komisijo in parlament, ki so gonilo za to vprašanje. Potrošniki bodo odigrali zelo pomembno vlogo in zato mislim, da je poročanje po državah članicah zelo dobro orodje. E Hvala lepa, Vjegaš, minuta in pol. Foi dito hoje que... Hvala lepa. Danes je že bilo rečeno, da multinacionalke ne plačujejo davkov. Ta podjetja ne plačujejo davkov že desetletja. Mi pa kar molčimo in to opazujemo. To je rezultat liberalizacije nacionalnih gospodarstv in kapitala. To kaže, da se politika vedno bolj usmerja na multinacionalke. In to potem vodi do fiskalnih neravnovesij, nepoštenosti. V bistvu samo govorimo o stvarih, storimo pa nič o tem svežnju, ni govora o amerikanskem vplivu industrije na vlade Evropske unije. Zanimivo bi bilo, če bi komisar lahko povedal, na čem temelji presoja vplivov in sicer specifično po državah članicah. Govora je bilo tudi OECD, ki je storilo strezne korake in potem poročilo po državah članicah. Se boste držali te usmeritve? In potem, kar se tiče registra prizadetih podjetij, bomo lahko potem tudi videli, katere osebe se skrivajo za določenimi instrumenti, ki potem dobičke skrivajo v davčnih oazah. Potrebno bo torej najti politične rešitve in se lotiti tudi davčnih oaz. Potrebno bo zagotoviti dovolj sredstev, da se tega lotimo. Hvala lepa. Tri minute, Lambert. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, prihajate iz Francije to je vedno manj eh, država človekovih pravic, je pa to vedno bolj država romantike in ljubezni. To je dejstvo. V Franciji vemo, kako uh, pomembne so te zadeve. Kar se tiče davčne poštenosti, smo imeli vse te škandale, LuxLeaks, Offshore Leaks in tako naprej. In zdi se, da se ta zgodba nikoli ne konča, ampak v določenem trenutku je treba prijeti k dejanjem. Ne smemo ostati zgolj pri besedah. Kaj to pomeni, prijeti k dejanjem? No, to pomeni, in to ste dejali tudi vi, da moramo zahtevati poročanje od države do države za podjetja. Dejali ste, da to eh, podpirate in eh, sam vam verjamem multinacionalke morajo eh, prijaviti ne samo, koliko dobička imajo, koliko davkov plačujejo, ampak tudi, eh, koliko ljudi zaposlujejo, kakšne dogovore imajo v vseh teh državah in te podatke morajo biti, eh, ti podatki morajo biti na voljo vsem našim državljanom. Upoštevati je treba tudi predloge OECD-a. Svežen, ki ga predlagate in ki to, tokrat zasluži ime Svežen, vsebuje naprimer določene ukrepe, ampak tudi določena priporočila, naprimer eh, klauzula o nezlorabi je zgolj priporočilo. In eh, tukaj so še drugi ukrepi, ki niso zavezujoči. OECD seveda ne pokriva vsega in eh, ta novi uh, instrument, uh, patent boxes, uh, OECD popolnoma pozablja. In mislim, da bi bilo treba zapolniti to vrzel vi ste tisti, ki pripravljate zakonodajo, ki pripravljate zakonodajne predloge. Zagotavljati moramo skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodka pravnih oseb. Dobičke je treba na to razdeliti eh, po državah članicah, potrebujemo eh, neko minimalno osnovo, minimalni davek. Dejali ste, da želite prejiti k dejanjem in verjamem vam, ampak potem pa nima smisla čakati. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je naslednje. Ali so države članice, tako kot Pierre Moscovici, pripravljene na poštenost na področju davkov? Ko naprimer reagira Luksemburg, Nizozemska ali pa tudi moja država eh, na besede gospe Veste, vam na to težko verjamem. Komisija eh, bi morala zanetiti neko eh, pozitivno čustvo med državami članicami. Kot sem dejal, so prva žrtev takšnega slabega sistema navadni državljani in mala in srednja velika podjetja. Hvala. Kolega Mah, minuta. Pane komisarji, podle vas danjeva konkurenca. Spoštovani gospod komisar, po vašem mnenju je davčna konkurenca nekaj zlega. Jaz pa bi dejal, da ravno to potrebujemo, kaj ti potem ne bi imeli tako eh, visokih davkov. V Švici, na primer, ustava štiti pred previsokimi davki. Konkurenca na področju davkov je edina prava možnost za davkoplačevalce. Govorite o agresivnih davčnih praksah, vendar pa po mojem mnenju se vi obnašate agresivno, ko skušate potlačiti konkurenco na tem področju. Pravite, da je potrebno urediti davčne sisteme, vendar pa pravice do tega nimate. Nimate pravice do takšne revolucije. Pogodbe vam te pravice ne dajo Evropska unija, nima pravice do harmonizacije na davčnem področju. Sklicujete se na enega členo pogodbe, vendar pa to ne velja za to področje. Mislim, da je vaš cilj, da bi s prevarami skušali preusmeriti nekatera sredstva drugam, vendar pa pošteno še vseeno ne bi bilo. Če vas skrbi, da bodo podjetja zapuščala državo, ker imate previsoke davke, potem jih pač znižajte in bo boljše in bo učinkovito sveča. Hvala lepa panie komisarzu szkodliwe zjawisko unikania podatku komisar fenomen izogibanja plačevanja davkov vodi do tega da imamo manj prihodkov davkov v državah članicah to je vir nepoštene konkurence med državami strinjam se ko skušamo rešiti to težavo po posameznih državah članicah da je to prava pot, vendar pa rezultatov ni bilo. Zato pozdravljam sedaj predlog komisije, ki skuša spremeniti ta pristop in sprejel bomo direktivo o izogibanju plačevanja davkov in nekaterih drugih področjih. Ključnega pomena tukaj je, da se direktiva utemeli na šestih instrumentih boja proti izogibanju plačevanja davkov gre za boljšo zakonodajo na različnih področjih in boljše urejanje različnih mehanizmov, kar se tiče davkov, kar se tiče omejevanja premikov premoženja v tujino, pa tudi prepoved kompenzacij znotraj podjetij. Ti predlogi so bili pripravljeni že s pobudo BEPS v OECD, vendar pa naj ponovim, Vse mora biti v skladu z našimi pogodbami in še prav posebno z načelom subsidijarnosti in sorazmernosti. Ne smemo imeti harmonizacije na področju davkov. In tudi zakonodaja ne sme biti breme za naša podjetja. Hvala lepa. Poslanec Kofod, dve minuti prosim. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, najprej bi se vam rad zahvalil za to, da ste predstavili ta davčni svežen. To je zelo pomemben korak v smeri eh, pravičnega davčnega sistema v Evropi, sestavljeni štirih stebrov, ki ste jih eh, opisali. Izogibanje davkov eh, je grožnja za našo blaginjo, za naše države gre za ogromne vsote, eh, en biljon evrov letno. Ta denar bi lahko porabili za šole, za naše otroke, za izobraževanje, za mlade, za eh, službe, za blaginjo. Še eno pomembno načelo je treba izpostaviti. Ko državljani vidijo, da multinacionalke plačujejo praktično nično eh, davčno stopnjo, je to grozno, ko državljani vidijo, da je Belgija dala 35 multinacionalkam nezakonite davčne dogovore, vidijo, da so multinacionalke močnejše kot same države. Državljani vidijo, da je davčni sistem nepravičen, vidijo to nepravičnost. Podjetja in eh, države kršijo zakon, zato jih moramo kaznovati. Kaj lahko naredimo za to, da bi popravili ta sistem, ki ne deluje? Mislim, da moramo najprej zagotoviti transparentnost. Zakaj? Zato, ker eh, ta podjetja delujejo v sencah, eh, uporabljajo vrzeli, ki obstajajo v zakonodaju, kot poročevalec za eh, sporazum med Evropsko unijo in Švico o avtomatski izmenjavi. Podatkov vem, da je transparentnost prava pot naprej. Transparentnost je bistvenega pomena in zato, kot ste dejali, potrebujemo javno poročanje od države do države tako da bomo lahko videli, da multinacionalke plačujejo davke, da vsi plačujejo uh, davke, ki jih morajo. Gospod komisar, upam in prosim vas, da se boste borili za uh, javno poročanje od države do države. S tem bomo zagotovili pravično, zagotovili bomo uh, našo socialno državo in ustrezno davčno osnovo. Hvala. Um... Najlepša hvala, gospa Ruhonen Lernen. Najlepša hvala pristojnost za davek od eh, dohodka pravnih oseb je eh, pristojnost držav članic. Seveda pa eh, so multinacionalke podjetja, ki delujejo čezmejno. Pozdravljam predloge komisije, pozdravljam druge resolucije in upam, da jih boste upoštevali. Edini način, da odpravimo takšne dogovore, Eh, ki so sprejeti zgolj v interesu multinacionalk, eh, škodijo pa MSP-jem, eh, tem dogovorom moramo narediti konec. In Mark Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, je decembra dejal, da bo 99 odstotkov svojega premoženja podaril v dobre namene. No, gospod Zuckerberg bi lahko plačeval tudi svoje davke in mislim, da moramo pri tem pomagati gospod ferber za minuto in pol hvala lepa predsedujoči komisar kolegice in kolegi najprej bi rad ugotovil da smo vsi enotni boj proti davčnim prevarami nepošteni nelojalni davčni konkurenci se mora konča, eh, se mora nadaljevati in se mora to končati vendar pa kot institucija je seveda glavna pri tem svet. In eh, žal mi je, da jih ni tukaj. Škoda, da jih ni v dvorani, to je slabo znamenje. Razočaran sem. Tisti, ki najbolj grešijo, torej, niso prišli na današnjo razpravo. Mi kot parlament, gospod komisar, na to bi rad upozoril tudi vi kot komisija, pa podajamo predloge, ki gredo točno v pravo smer. Torej, stremimo k poštenemu konkurenčnemu sistemu. Poštenega potrebujemo, ne nepoštenega. Zato pozdravljam ta predlog, odločno pozdravljam to in države članice so se na ravni OECD že dogovorile o določenih stvarih. Naprimer, saj v pobudi BEPS, da je potrebno to izvesti in jo podpreti. Upam, da bodo to dejansko storile. Sam sem bil poročevalec tudi za enega od poročil na področju davkov in države, članice so se zelo upirale celo rahlemu povečanju preglednosti. Zato resnično upam, da se bo svet tega bolj odločno lotil. Opogumljam pa tudi komisijo, da naj z nami tesno sodeluje, pritisne na države članice, da bomo torej davkoplačevalcem, poštenim državljanom, ki se ne izogibajo plačevanju davko in MSP-jem, da bomo delali v njihovem interesu in našli ustrezno rešitev. Hvala. Morel. Najlepša hvala, gospod Morel, za minuto in pol. Izvoli, Manuel. Oui, merci, hvala, gospod predsedujoči. Komisar Moskovisi je dejal, da moramo ukrepati hitro in eh, pametno. Mislim, da se vsi strinjamo s tem ciljem. Ukrepi, ki jih je predstavil danes dopovdan, so brez dvoma pozitiven signal slišim kolege in kolegice, ki pravijo, da ti ukrepi eh, niso eh, tako dobri, kot eh, bi morali biti, glede na to, kaj se je dogajalo po razkritju škandala LuxLeaks. No, seveda se moramo ozreti na pot, ki smo jo že prehodili. Danes imamo na mizi ukrepe, ki so bili pred nekaj leti nemogoči. O njih nismo niti razmišljali. Gospod Lamberts, težava ni komisija, težava je svet, ki eh, noče, da napredujemo na tej poti. To pa je seveda zgolj en korak, tudi to je dejstvo. En korak eh, v pravi smeri, v smeri napredka. Narediti moramo napredek, kar se tiče harmonizacije eh, tega področja. Mislim, da lahko dosežemo napredek tudi, kar se tiče poročanja od države do države, napredek pri uh, preglednosti. Uh, transparentnost ne gre v uh, nasprotno smer kot konkurenčnost. Ne, ravno obratno. Vse to je povezano. Danes, gospod uh, komisar, poročanje zadeva 10 do 15 odstotkov multinacionalk. Uh, poročanje od države do države mora biti javno. Uh, gospod komisar, biti moramo hitrejši, biti moramo eh, še bolj zahtevni, ampak mislim, da moramo tesno sodelovati s komisijo, tako da bomo lahko nastopili proti eh, svetu. Hvala. Gospod Morel, imamo eh, modri karton za vas. Vprašanje gospoda Lamberca, izvolite. No, gospod Morel, glede na to ste omenili moje ime, upam, da nišče ne tolmači napačno mojih besed. Dejal sem, Eh, da so ti, zadev, eh, ti prvi ukrepi pomembni, zato ker so vsebinski, ni zgolj tisti eh, končni akt vsebinski. Dejal sem, da moramo v določenem trenutku preiti k dejanjem. No, spoštovani kolega Lambrec, ne vem, če sem vam dobro sledil pri tej metafori morda smo malce zašli. No, sej veste, kako je. Ko slišimo gospoda Moskovisija, lahko rečemo, da imamo iste eh, cilje, kot eh, jih predstavlja gospod komisar. On osebno podpira poročanje od države do države. Glede na to, da želite prijiti k dejanjem, no tudi sam želim, da ukrepamo. Ampak vedeti moramo, kdo so naši zavezniki pri tej zadevi in vedeti moramo, koga je treba prepričati v uh, nova dejanja gospod van dalen. de plannen van de commissie eh, slaan door eh, voorzitter. ze gaan veel verder dan een internationaal verbod. manevrski prostor za zdravo konkurenco tudi na področju davkov se preveč omejuje. Naložbeno ozrače v Evropi zato trpi. Komisija pravi, da si želi pošteno izhodišče za vse. Odlično, ampak potem moramo to dejansko tudi storiti. Torej, potrebno se izogibati oprostitvam, kot je naprimer za pristanišče na nizozemskem. Sicer se to zdi čudovito, dokler seveda ne prije do vprašanja poštenosti pri tem. ta podlaga za CCCTB, to je še en cilj. Tukaj sem nekoliko skeptičen, kajti to je prvi korak k evropskemu davku na pravne osebe in tako potem ne bo več konkurenčnosti med državami članicami. Vse skupaj bo potem vodilo do evropske enotnosti. To ni dobro in to ne bo pomenilo raznolikosti. Gospod Kara za minuto in pol. Ja, Predsedujoči, komisar, gospod in gospodje. izvajanje naših zahtev bojov proti davčnim prevaram, davčni nepravičnosti med velikimi in manjšimi podjetji, vse to dobiva zagon in to je dobro. Predlogi s šestimi obvezujočimi ukrepi, ki jih je predstavila komisija, so pomembni. Ne gre samo za izvajanje sklepa OECD, gremo prek tega in to je prav in tudi potrebno, zato moramo to pozdraviti. Želimo si, da bi teh šest predlogov uveljavili kar se da hitro. Potrebno je dokončati delo. Čeprav vemo, da je še marsikaj odprtega, tudi kar se tiče CCCTB. Predlog, predlog mora k malu priti. Potem tudi kar se tiče poročanja po državah članicah za multinacionalke. Predloge je Evropski parlament že predstavil na to temo. To je potrebno storiti. Potrebno je zapolniti vse vrzeli. Spoštovati je potrebno direktivo, gospod Langen, in to vse čas. Potrebno je kaznovati tiste, ki grešijo, ne pa jih nagrajevati za njihove grehe. kazni morajo priteči v evropski proračun, ne pa ostati v rokah grešnikov. Danes je prvi pravi korak v pravo smer. Gospod Koferati za minuto in pol. Izvoli, Sergio. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, pošteno rečeno, ko berem ta svežen, ki ste ga predstavili, menim, da smo Eh, na isti strani. Podpiramo vaše ideje. Ampak, ko si pogledamo vsebino, se mi zdi, da je precej pomankljiva. S tem ne bomo dosegli eh, naših ciljev. Če si pogledamo, eh, kaj se pričakuje na fiskalni ravni od državljanov in podjetij, se mi zdi, da nekaj pogrešamo v tem svešnju. Načela so dobra, ampak obstajajo nekatera občutljiva področja, kjer potrebujemo preglednost poročanje od države do države, naprimer, trenutno zagotavljajo uh, davčni uradi, kar pomeni, da uh, te informacije niso javne. Uh, preglednost uh, ima lahko velik učinek uh, spremembe in uh, strinjam se tudi, da moramo dokončati oceno učinka. Ko smo to naredili z bankami, smo ugotovili, da preglednost ni bila ovira za uh, konkurenčnost. Ne, lahko smo zelo, zelo konkurenčni in to zahvaljajoč preglednosti. Zakaj to ne velja v tem primeru? Zakaj preglednosti eh, ne vzamemo kot neke osnove, na kateri bi gradili? Morda je napočil pravi čas, uh, da pridemo z besed k dejanjem. Ampak zakaj potem potrebujemo ad hoc uh, direktivo, ko bo dokončana ocena uh, učinka. Direktiva o pravicah uh, delničarjev je že bila dokončana, lahko bi že ukrepali, takrat, ko smo imeli čas. Gospod Hökmark, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala komisiji za svežen. Mislim, da je treba zagotoviti pravične davčne sisteme. Boriti se moramo proti nezakonitemu izogibanju davkom, zagotoviti moramo preglednost, eh, tudi če smo drugačni. Pozabljamo pa v tej razpravi na dejstvo, da moramo biti konkurenčni. Evropa mora biti konkurenčno gospodarstvo. Pošteno rečeno je Evropska unija najbolj obdavčeno področje, v globalnem gospodarstvu. Nimamo pa najboljše rasti, to je dejstvo. Nismo najbolj inovativni, kar se tiče razvoja podjetij in o tem smo se že pogovarjali. Mislim, da je treba ta vidik eh, upoštevati, ko eh, teče ta razprava. V ZDA ne bodo šli tako daleč, kot sedaj predlaga Komisija za Evropsko unijo. Evropska unija gre onkraj predlogov OECD-a. To pomeni, da bodo nastale težave, kar se tiče naše konkurenčnosti vizavi ZDA in drugih. Nekaj bi rad podaril. Na področju digitalnega gospodarstva ni tako preprosto uh, določiti, kje neko podjetje deluje to je pač drugačen tip gospodarstva kot pa stara e, industrija. Osredotočiti se moramo na preglednost, na pravičnost, pa tudi na konkurenčnost. In v parlamentu e, moramo sodelovati s komisijo in e, najti rešitve. Evropa ni tako konkurenčno gospodarstvo, kot mora biti. Gospa Gil za eno minuto. Nina, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, pred nami so eh, zgodovinske odločitve, kar se tiče davčnih sistemov. Bodi si bomo bika zagrabili za roge, bodi si bomo nadaljevali s sistemom, ki je bil uh, ustvarjen uh, leta 1928 in ne odraža globaliziranega, digitaliziranega sveta, v katerem eh, živimo. Potrebujemo enake pogoje za tehnološka podjetja v Evropi, ki bodo lahko tako postala vodilna v svetu. Evropska unija mora prevzeti vajeti v tem boju proti eh, izogibanju davkom. Nizozemskega predsedstva ni tukaj in to je zelo žalostno, glede na to, da so države članice tiste, s katerimi eh, moramo obračunati. Pozdravljamo vaše predloge, gospod eh, komisar. Zagotoviti moramo eh, izmenjavo davčnih informacij, otežiti moramo multinacionalkam, da preusmerjajo dobičke, da eh, se izogibajo plačevanju davkom, davkov, da izkoriščajo vrzeli v davčni zakonodaji. Zrsti, ki multinacionalkam omogoča, da se izogibajo plačevanju davkov. Odpraviti moramo te vrzeli in zagotoviti, da se zakonodajni okvir pravilno izvaja posod po Evropi uniji. In mislim, da je boj proti davčnim oazam pomemben korak v tej smeri. Takšne, takšni dogovori kot tisti z Googlom uh, v Združenem kraljestvu ni nič eh, novega. BP Rochel in AstraZeneca ne plačujejo davka od dohodka pravnih oseb v letu 2014. Niso kršili zakonodaje, ampak to je treba spremeniti in to moramo narediti čim prej, tako da bomo zagotovili pravičnost tudi za vse naše državljane. No, prosim, da se držite časovnih omejitev, zato ker nimamo več veliko časa za to razpravo. Gospod Morešan, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo ste eh, blagovoljni, kar se tiče našega časa za govor danes dopoldan. Tudi sam pozdravljam odločitev komisije o eh, tem svežnju za eh, obdavčanje pravnih oseb. Že dolgo smo čakali na ta svežen predlagam, da vzpostavimo skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodka pravnih oseb. Leta 2011 je bila predstavljena, ampak se ne izvaja v državah članicah. Potrebujemo več napredka in to čim prej. Do sedaj so velike multinacionalke eh, dosegale zelo dobre dogovore o plačevanju davkov v eh, primerjavi z MSP, kot smo že slišali. In Evropska komisija je tista, ki mora zagotoviti enake pogoje za multinacionalke in MSP-je. To je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti eh, dobro poslovno okolje za vse akterje na notranjem trgu. Ne glede na to, kako veliki so. MSP-ji so tisti, ki ustvarjajo delovna mesta v Evropski uniji in eh, plačevanje davka eh, od dohodka pravnih oseb je nekaj, kar zagotovi službe tukaj v Evropi. Podjetništvo Eh, in zagonska podjetja so bistvenega pomena za eh, delovne mesta v prihodnosti. Le tako bomo lahko izkoristili konkurenčnostno prednost eh, evropskih podjetij dolgoročno gledano. Vzpostavitev čezmejnih podjetij bo lažja, tako da bomo zagotovili enake pogoje za vse v Evropi. Evropa lahko naredi veliko napredka na teh področjih. Čezmejna e-trgovina v Evropi ima še veliko manevrskega prostora za razvoj. Le tako bomo zagotovili ustrezne pogoje za resnično povezan enotni trg eh, v naslednjih letih. Hvala. Hvala in hvala, da ste se držali časovne omitve. Gospod Tang za eno minuto. Izvoli pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred nami je uh, zgodovinska priložnost, ki veliko obeta. Naredimo lahko konec tej industriji, uh, izogibanja davkom. In ta industrija ne zagotavlja uh, konkurenčnosti, pravične konkurenčnosti med državami. Ne. Kljub temu, da to nekateri pravijo v tem zboru. Ne. Ta industrija uh, izkorišča vrzeli. Največja podjetja so tista, ki plačujejo najmanj davkov, včasih skoraj nič davkov. Pozdravljam to pobudo komisije in uh, presenečen sem, da z nami ni nizozemskega predsedstva. Zanima me, če smo to priložnost izkoriščili. izkoristili. Imam dva komentarja. Prvič, vsaka država članica lahko še vedno v teh predlogih najde pobude za zmanjšanje davkov. Kaj se je zgodilo z minimalno učinkovito uh, davčno stopnjo, kar je bilo predlagano? In drugič, tudi če bomo s tem eh, stopili na prste tistim, ki se izogibajo plačevanju davkov, bo eh, do ta podjetja razvila nove načine izogibanja davkom. Potrebujemo poročanje od države do države, zato da bi naredili konec takšnim praksam. Hvala. Gospod Balc, za dve minuti izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Kar se tiče ELS, je za nas pomembno in potrebno, da se komisija drži priporočilo OECD. Evropa ni oto, kar se tiče usklajevanja davčne politike. Napredovanje na mednarodni ravni je pomembno zato, da izboljšamo konkurenčnost evropskih podjetij. In Evropa mora biti v prvi vrsti, prav tako pa je potrebno zajeti tudi tretje države. Tako da bo postopek OECD torej uspeh pozdravljamo, da komisija predstavlja nadaljne ukrepe v boju proti izogibanju plačevanja davkov. Sedaj pa morajo slediti dejanja in stavimo na vašo odločenost, gospod komisar, da boste v svetu pritisnili na države članice in dosegli potrebno soglasje. Odbor Ekon se bo z velikim angažmajem lotil direktive o izogibanju plačevanja davkov. Potrebno je imeti tudi seveda poročene po državah članicah. Informacije bodo potem na voljo tam, kjer jih lahko najbolj učinkovito in najbolj uspešno uporabimo. Prav tako se nam zdi pravilno, da se področje uporabe osredotoča na multinacionalke. Preveč birokracije za manjša podjetja ne bi bila upravičena in potem to tudi ne bi vodilo do boljše zakonodaje in do sorazmernosti, za katero se je zavezala tudi komisija. Vse obsegojoče poročanje bi kaznovalo MSP-je. Veliki koncerni pa bi to enostavno lahko storili in kaznovali bi sedaj manjša podjetja, zato ker so zagrešila večja. Primer Google je pokazal, kako potrebno je usklajevati se na evropski ravni. Zato sedaj čakamo na predlog komisije, da bomo imeli tudi skupni predlog na področju CCCTB in da potem takih afer ne bo več. Hvala lepa. Sedaj ima gospod Gauregija besedo za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Večina tukaj, kot kaže, podpira vaš predlog, gospod eh, Moskovici, zaupamo vam, menimo, da bomo s tem presegli socialno krivičnost, kot ste tudi sami zelo zgovorno povedali uvodoma. Ampak to bo zelo težko, rad bi omenil nekaj ovir. Ena od teh je tudi ta prostor. V številnih političnih skupinah namreč pravijo, da je treba poskrbeti za ekonomsko konkurenčnost eh, in da se v tem smislu uporabljajo tudi davki oziroma davčna suverenost. Ampak sam tukaj ne vidim potem nobene osnove za poštenost, za fair play. O kakšnem poštenem eh, naboru pravil lahko govorimo, Če gre za konkurenčnost, to, čemu smo sedaj pričali, nikakor ni poštena konkurenčnost. In potem je treba pač poskrbeti za to, da bo obstajal nadzor, to mora storiti komisija. Komisija mora nadzirati, kaj se dogaja v davčnem smislu. Hvala lepa, gospod Rigner. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta davčni svežen je gotovo prispevek več davčne poštenosti. Pravila morajo veljati za vse, zato potrebujemo enotni evropski sistem za obdavčitev. Načelo, da multinacionalke kot je McDonald's, na primer, imamo za eno podjetje, ne pa za skupek franšiz, franšiznih podjetij, na primer, eh, se mora končati, to moramo spremeniti. Nekaj pa še manjka in predhodniki so o tem že govorili. Še prav posebno pomembno je, da imamo več poguma da si želimo več preglednosti in da imamo javno poročanje po državah. Nedavno sem se pogovarjala z nizozemskim veleposlanikom, ki mi je zagotovil, da ko bo imel presojo vplivo, da bo nizozemsko predsedstvo skupaj s komisijo se pripravljeno lotiti te teme in ne bo ostrajalo samo pri smernicah OECD, kot je bilo do sedaj. Prav tako pa pogrešam še nekaj in sicer predloge za mm, avtorske pravice tukaj bi si želela nekaj več ambicij naprimer na področju patenta. Hvala lepa. Eno minuto imate na voljo, gospod Sanji. Najlepša hvala. Komisija je predstavila svežen, ki gre v pravo smer. Zato bi rad čestitev. Še prav posebno zato, ker sedaj lahko vedno bolj pogosto rečemo, da je naše stremljenje, da bi vsa podjetja plačevala davke tam, kjer nastaja njihov dobiček, da se to dejansko sedaj začenja uveljavljati. In to tudi prispeva k preglednosti. Davčne oaze in pravica do intelektualne lastnine tega še ni v tem svežnju, tu moramo to izboljšati. In za zaključek naj povem še, da ne govorimo o evropski konkurenčnosti. O tem ne bomo mogli govoriti, dokler multinacionalke plačujejo samo majhen delež davkov od dobičkov. MSP pa morajo potem plačevati veliko več za vse tisto, kar multinacionalke ne plačajo. Pošteni moramo biti in vsi morajo plačevati enako. Najlepša hvala, Tibor. Seveda si vsi želimo, da bi vsi pošteno plačevali davke. Ampak sedaj res nimamo več na voljo veliko časa. Do povdneva naj bi zaključili, ker moramo dati čas predsedniku Estonije za njegov govor. Uh, gospod Maletič. Gospa Maletič. Vsekakor strinjamo se, potrebujemo nov svežen davčnih ukrepov. Še pomembnejše pa je, da se to dejansko izvaja in da so države članice pripravljene na to, da se izvajajo določena pravila, ne da se stalno spreminjajo in prilagajajo glede na to, kaj komu ustreza. Ta svežen je res treba sprijeti in potem tudi nujno izvajati, če ne storimo odločen korak v boju proti izogibanju plačevanja davkov. Pomembna je tudi davčna preglednost in tudi eh, preprečevanje dvojnega obdavčevanja. Ne želimo pa omogočiti multinacionalkam, da ne le ustvarjajo nezakonit dobiček, temveč tudi poskrbijo za dodatno davčno obremenitev podjetij. No, če ste že najavili uvedbo CCCTB, me zanima, gospod komisar, kakšne dodatne ukrepe mislite izvajati za to, da se bo vse skupaj dejansko poznalo v praksi. Hvala lepa. Poprego. Gospod Marijas, eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija se je pri tem svežnju osredotočila predvsem na avtomatično izmenjavo podatkov med državami članicami, s čimer naj bi se preprečilo izogibanje plačevanju davkov v državah članicah, seveda pa je tukaj še vprašanje davčnih odločb in njihovega čezmenjega učinka. Vse to bi moralo veljati tudi za multinacionalke, zato ravno je pomembna poštena izmenjava podatkov. Pri tem ne moremo izuzeti multinacionalk in države članice morajo tudi poskrbeti za boljši nadzor, ker je to še zlasti pomembno za tiste, ki imajo največ težav zaradi recesije, pri tem pa se multinacionalke, ki delujejo na njihovih ozemljih, izogibajo plačevanju davkov. Treba je omeniti dobičke velikih podjetij, da ne bodo eh, vedno uspevale izogniti se davkom s tem, da se prijavijo naprimer v Nizozemski ali Luksemburgu. In mislim, da bi morali o tem več slišati konkretnega, če ste že tukaj, gospod komisar. Gospod Flanagan, ste prosili za besedo? Ne, nisem se prijavljal v postopku, ujemite mojo pozornost. In... No, potem pa gospa Grapini domnule președinte putem fi critici dar uh, trebuie să recunoaștem. Hvala lepa. Lahko smo zelo kritični, vendar pa moramo priznati tudi, da je ta svežen korak naprej. Zelo pomembno pa je, da ta svežen sedaj tudi izvedemo. Države članice bodo tu odigrale zelo pomembno vlogo, kajti subsidijarnost na davčnem področju je zelo pomembna. Pomembno pa je tudi, da se borimo proti nepošteni obdavčitvi in veliki koncerni, ki zatira MSP-je, to se mora končati. Poleg tega so MSP-ji seveda najpomembnejši za naše ekonomije. Predstavili ste kar nekaj stebrov in mislim, da je to potrebno tudi izvesti v praksi. Pomembno je, da izvajamo to, kar smo zapisali na papirju. Gospod komisar, prosim, če mi prisluhnete. Eh, Hvala lepa. Gospod komisar, rad bi slišal kaj več eh, od vas o tem, kako se boste lotili tega, da se davče odločbe in pravila dejansko izvajo tako, kot so mišljene. Nekatere države članice pač to izvajo strožje kot druge, očitno prihaja do razlik, imamo to razpravo. Se lahko večinoma strinjamo s cilji tega svežnja, ampak pravzaprav prav tukaj imamo nek format G20, ki je v nekoliko skromnejši, da ne rečem plašnejši izvedbi. Vendar tisto, kar potrebujemo, gospod komisar, je, da dosežemo dejansko poročanje po državah in da uvedemo v praksi CCCTB in s tem tudi konkurenčne davčne stopnje. Ampak to moramo storiti skupaj in skupaj zrušiti odpor posameznih držav članic. Bolj ambiciozni moramo biti. Najlepša hvala. In sedaj je res zadnji govornik. Da, hvala. To, kar je komisija najavila v smislu boja proti izogibanju plačevanja davkov, še zlasti v zvezi z multinacionalkami, bo imelo očitno omejen učinek glede na velikost problema, s katerim se soočamo. Kako bomo to izvajali v praksi, če vidimo, da doslej ni bilo storjenega še nič konkretnega. Multinacionalke in druga velika podjetja se pač odločajo za sedež tam, kjer bodo plačale manj davkov oziroma kjer jim bo omogočeno izogibanje plačilu davkov. No in če se zavedamo tega, da je treba za izvajanje tega predloga počakati rezultate vsaj tri leta, se mi zdi, da je tukaj za nedopustno dolge roke, ki smo si jih postavili. Pri tem pa se istočasno kratijo pravice naših sodržavljanov. Če komisija resno misli to, kar je rekla, potem mora delovati sedaj, ne nekoč neki v daljni prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa prosim in vabim gospoda Junkera naj se nam pridruži in hkrati dajem besedo gospodu Moskovicu, da odgovori na številne vprašanja. Um, najlepša hvala. Pozorno sem prisluhnil več kot 50 poslankam in poslancem, kar kaže za zanimanje na, za to temo. Jasno je, da gre tukaj za zelo težavno temo, ampak kot vidimo, gre tudi za konsens. Vsi smo si edini, da se je treba boriti proti uh, izogibanju plačevanja davkov in eh, seveda se strinjam z vsemi, ki so dejali, da je treba zagotoviti pravičnejši sistem obdavčitve znotraj Evropske unije, pa tudi mednarodno. Mislim, da je jasno, da se moramo pri tem prilagoditi realnosti 21. stoletja. Slišal sem tudi toliko mnen, na katera ne morem tako odgovoriti v tem kratkem času, ampak naj povzamem. Tistim, ki ste zaskrbljeni glede učinka na konkurenčnost evropskih podjetij, naj vam povem, to ne bo škodljivo vplivalo. Preglednost obdavčitve nikakor ne more zmanjšati gospodarske učinkovitosti. Gre za globalni boj proti izogibanju plačevanja davkov in v tem boju moramo biti agresivnejši. In že sedaj smo slišali, da so se številni zauzeli za odločajše ukrepanje, da ne govorim že o OECD, kar ste tudi nekateri omenili. Moramo imeti koordinirani pristop in sam sem prepričan, da bo to koristilo našim podjetjem, da bomo imeli več pravne varnosti, manj administrativnih obremenitev za naša podjetja in da bomo imeli tudi pravičnejšo, enakomernejšo obdavčitev. To bo dobro tudi za vse investicije. No, moja druga pripomba pa velja temu, da ni pomembno, iz katerega kluba ali. Eh, področja oziroma iz katere skupine držav članic prihajajo določeni pomisleki ali pobude. Mislim, da smo tukaj vsi edini. Vsi hočemo imeti boljšo konkurenčnost Evropske unije v mednarodnem merilu in lahko rečem, da smo z direktivo o avtomatični izmenjavi podatkov že storili pomemben korak naprej, vendar je to treba tudi izvati še vedno eh, pa lahko rečem, da je to za vseh 28 držav članic zelo velik izziv. To terja popolno predanost, zavezanost tistim ciljem in ukrepanju. Ampak v vsakem primeru potrebujem vašo podporo, potrebujem tudi stalen politični pritisk, reformatorski pristop, tako da bomo iz različnih izjav, ki ste slišali od držav, članice njihovih vlad, naredili nekaj realnega, nekaj konkretnega. Moramo biti vsi skupaj bolj aktivni, če naj doživimo uresničenje teh ciljev. No, potem sem vas slišal več, ki ste govorili o poročanju po državah. To so zadeve, ki se pogosto omenjajo, s tem si nekateri pridobivajo točke v tisku, ampak naj vam povem nekaj, kar je tudi moje iskreno osebno stališče. In jasno je, da se treba nekatere zadeve odzvati pragmatično. Seveda smo za preglednost, nočemo pa s tem kaznovati konkurenčnosti in zmanjšati gospodarske rasti. Kot ste nekateri sami dejali, Eh, je treba poskrbeti za izmenjavo podatkov med upravnimi davčnimi organi, ne pa presegati tisto, kar si je zastavila za cilj že OECD. Vsi se tega zavedamo in morda bi na koncu še povedal tudi nekaj v zvezi s tem, kar je rekel gospod Lamberts, namreč Eh, ko je primerjal to, kako eh, se francozi lotevajo ljubezni in predigre. To je res, treba izpolniti določene predpogoje, če naj bomo uspešni pri doseganju svojih ciljev, če si želimo izpolniti želje. Ampak res je, da ne smemo pretiravati. Francoska metafora je bila sicer dobra, ampak politika in ljubezen nista vedno povsem enaki zadevi in preiti od besed dejanjem je pa tisto, kar vsi potrebujemo in to še enkrat povdarjam. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar.